ustno eh, oziroma vprašanje za ustni odgovor za razpravo smernice glede državne pomoči za energetsko intenzivne industrijske eh, panoge. Prosim eh, najprej gospoda Perila, da predstavi vprašanje. Najlepša hvala, spoštovani gospod komisar, poslanke in poslanci. Najlepša hvala številnim kolegom, ki so podpisali to vprašanje za ustni odgovor. Eh, Evropska unija se bori proti podnebnim spremembam in zaradi tega smo oblikovali tudi skupne politike, ki imajo velike učinke na evropsko industrijo zmanjševanje emisij eh, CO2. Tu gre za enostransko obljubo. In tu je seveda zelo veliko tveganje selitve virov CO2 in to seveda zadeva industrije zlasti eh, energijski sektor. Eh, se pravi, treba je zmanjšati emisijo CO2, to je eh, res, vendar stvari moramo izvajati realistično in pragmatično. Komisijo želimo pozvati najprecizno in natančno preuči instrumente sistema trgovanja z emisijami. Treba je tudi eh, Eh, preučiti spremne ukrepe za to, da ne bo prišlo do um, neusklejenosti v notranjem trgu. E, po letu 2013 en, eh, naj bi termoelektrarne tudi kupovale kvote za emisije CO2 in zaradi tega bi prišlo do um, prelaganja stroškov in s tem bi se zvišale cene električne energije. In eh, zaradi višjih stroškov pri uh, električni energiji bi se tudi povečali uh, eh, stroške za 8,5 milijard evrov na leto. In uh, zaradi tega prihaja seveda do neravnovesij, prihaja do izkrivljanja konkurence znotraj Evropske unije. Če ne bomo za posredne emisije predvideli podoben način nadomestil, bo prihajalo do eh, selitve virov. tu imamo seveda določene eh, pogoje, vendar stvari so preveč poenostavljeno. Eh, niso ustrezno upoštevane energetsko intenzivne industrijske panoge. Eh, zlasti za jeklarstvo imamo določene težave. Pri jeklarstvu toplarstvo imamo ali električne peči ali integralni ciklus, eh, kjer se uporabljajo fosilna goriva in manj električne energije. In eh, Tu pač eh, velja, da električne peči dobijo samo 30 odstotkov eh, kvot in tu tudi nimamo ustreznih nadomestil. In v Evropi imamo isti proizvod, ki je nastal na dva različna načina in imamo različne cene zaradi tega, glede na način proizvodnje. In to je seveda neravnovesje, to je problem, eh, ki se je pokazal tudi v javnem posvetovanju. Mi seveda zaš, želimo zaščititi industrijo in jeklarstvo. Ka, kaj želi uh, storiti komisija na področju energetsko intenzivnih industrijskih panog? Eh, se pravi, pri prodaji. Uh, kvot pač je mogoče dobiti denar in kako lahko preprečimo, da ne pride do špekulacij, kaj želi pravzaprav storiti komisija na tem področju. Hvala lepa. V imenu komisije bo sedaj spregovoril gospod komisar Šemeta. Eh, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Komisija se zaveda eh, pomena str, eh, cen električne energije za proizvodnjo jekla. Komisija eh, se zaveda tudi težavne gospodarske situacije v tem trenutku in vemo, kako pomembno je eh, spodbujati oživljanje gospodarstva z ustreznimi ukrepi treba je torej eh, uporabljati manj riskantne vire energije, kot eh, tudi take, ki povzročajo manj emisij. Energetsko intenzivne industrijske panoge v Evropski uniji morajo biti v stanju, eh, da konkurirajo drugim industrijam po svetu. Potrebno je torej zagotavljanje trajnosti eh, te industrije, vendar mi ne moremo zagotavljati eh, nižjih stroškov električne energije za določene porabnike na dolgi rok. Eh, mi se moramo torej osredotočiti na take ukrepe, ki lahko strukturno izboljšajo situacijo teh industrijskih panok. Direktiva ETS, ki je del podnebnega svežnja, je eh, eh, predvidela določena nadomestila za tista podjetja, eh, kjer lahko pride do selitev verov CO2. Finančne kompenzacije za posredne emisije lahko izkrivijo trg in obstaja pač dejansko eh, tveganje, da ogrozimo sektore, če se ne bomo dejansko ustrezili, eh, usmerili na tiste sektore, kjer eh, obstaja veliko tveganje selitve verov CO2. Torej, komisija je pripravila, določila eh, vodila za izplačevanje teh nadomestil. In nadomestila na, na, so omejena na take sektorje, ki lahko eh, s svojimi eh, proizvodi preložijo stroške na eh, potrošnike, ne da bi prihajalo do večjih izgub in da ne bi prihajalo do nevarnosti eh, selitve virov CO2 zunaj Evropske unije. Komisija bo torej preučila, ali so pomoči potrebne eh, tudi za ohranjanje notranjega eh, trga. Preprečevali bomo eh, dajanje posameznih subvencij v državah članicah in zagotavljali bomo pač konkurenčnost med podjetji v istem sektorju. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa uh, govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod uh, eh, Rojl v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti imate, prosim. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, hvala lepa za načelne izjave, vendar ta načelni odgovor ni odgovor na zastavljeno vprašanje. Kaj te vprašanja? Eh, so naslednja. Ali je zagotovljeno, da bomo hitro prišli do rezultatov? Eh, industrije, ki jih želimo eh, obvarovati pred temi obremenitvami, potrebujejo varno, eh, zanesljivo načrtovanje in zaradi tega potrebujemo hitre izjave komisije, hitre odločitve. Ta proces se že zelo dolgo vleče, mi smo vsi vedeli, da je postopek zelo kompliciran, v to smo se spustili, vendar v kompromisu v ETS-u eh, e smo rekli, da bomo pač to storili pod pogojem, da bomo razbremenili tiste industrijske sektorje, ki bi bili preveč obremenjeni in ne bi več mogli eh, konkurirati na svetovnem nivoju. In to smo sklenili v parlamentu skupaj s svetom, skupaj s komisijo in smo pričakovali, da bo to tako tudi uresničeno. Nekoliko me skrbi, da bodo trpeli. Eh, eh določeni sektori in da bomo pač postali čim bo, vse bolj malenkostni. Tukaj ne gre samo za jeklo, alumini, tu gre tudi za mnoga druga področja, naprimer eh, kemično industrijo in podobno. In politična eh, podlaga eh, sklepa se sedaj ne uresničuje in vi ste tudi pravilno povedali. Situacija v Evropi ni postala enostavnejša od tega sklepa, temveč je postala težavnejša. Situacija se je v toliko spremenila, da je sedaj bistveno hujša konkurenca konkurenca. In eh, mi v naših nedeljskih govorih eh, povemo, da so te industrije zelo pomembno za eh, razvoj prihodn v prihodnosti. In mi smo slišali včeraj zelo pametne govore in parlament dejansko pričakuje, da se bomo držali dogovorjenega in sicer v korist industriji, pa ne industriji, temveč ljudi, ki delajo v teh sektorjih in v korist uh, delovnih mest in Evrope. Hvala lepa, gospod Rojl v imenu SND gospa Marita Ulfskog. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Industrija je odločilna za delovna mesta v Evropi. Samo z močno konkurenčno industrijo lahko raste gospodarstvo in zato je jasno, da mora komisija zelo natančno pazovati in biti zelo stroga in biti zelo aktivna. Ko pride do neke konkurenčne prijednosti zaradi vseh teh dejavnikov. Vendar načelo moramo uporabljati inteligentno, ne smemo ga interpretirati tako, eh, da eh, evropska industrija ne želi izpolnjevati svoje odgovornosti za podnebno politiko. Komisija mora natančno spremljati emisije tudi eh, z vedika konkurenčnosti delovnih mest in podobno. Podrugaja tu lobi, ki pretirava pri določenih eh, stvarih in zaradi tega potrebujemo dobre temelje eh, in eh, tudi nekaj nezaupanja, ko gre za preučitev. Se pravi, ne smemo izigravati enega proti drugemu. Hvala lepa, se pravi pa v imenu Alde, gospod Buskoj. Hvala lepa. Res je, da moramo določiti cilje za zmanjšanje toplogrednih emisij, toplogrednih plinov in zagotoviti moramo, da je Evropska unija tu vodilna na svetu. Potrebujemo pragmatičen pristop in moramo natančno preučiti vplive teh ukrepov. Sistem certifikatov bo vplival na konkurenčnost energetsko intenzivne industrije. Industrije so različno prizadete zaradi tega, kot je omenil že gospod Pirilo. V Romuniji se polovica jekla predeluje v električnih pečeh in učinek bo velik. Podobno je tudi v drugih državah. Rad bi podaril, da je trg jekla globalen in takšni ukrepi lahko tu privedejo do izkrivljene konkurence. Če se ne bo doseglo nekega dogovora na svetovni ravni, bo Evropska unija pod velikim pritiskom in tako postane tveganje selitve verov zelo realen. V naših bodočih smernicah je treba tudi navesti, da je treba upoštevati tudi vse prejšnje sklepe. Škoda mora biti tudi proporcionalna z prednostjo sistema trgovanja z emisijami. Drugače bi lahko prišlo tudi grožnje za delovna mesta in za selitve verov na globalni ravni. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EKR e gospod Šimanski. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani komisar. Zaradi politike varovanja okolja so naše energetsko intenzivne industrije pod zelo velikim pritiskom, saj v drugih državah izven Evropske unije teh pritiskov ni. To pomeni tudi, da je manj investicij, manj inovacij in da prihaja do selitev verov. V drugih državah izven EU so ukrepi proporcionalni. S takimi ukrepi bomo v državah, kot je Poljska, kjer je uporaba električnih večišč velika, izkrivljal konkurenco. Moramo zagotoviti, da bodo te sektori lahko šli gladko v smeri nizkoogličnega gospodarstva. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine EFD, gospod Rosi. Spoštovani kolegi, tukaj in v odboru sem že povedal, da ni dobro, da te kvote postanejo neki finančni instrumenti. Številna podjetja bodo šli v tretje države, če tu ne bodo več konkurenčne. Vplivici, da se vplive CO2 prenese na cene elektrike, to močno vpliva na industrijske sisteme. Gre za obremenitev za tiste, ki porabijo več energije, za tiste industrije, se pravi aluminij in jeklo, naprimer, in komisija mora seveda predvideti neke dvige cen, ampak tu potrebujemo tudi neke ukrepe izravnav, drugače bo prišlo do selitev. Izravnalni ukrepi morajo biti učinkoviti, administrativni okrepi, ki bodo tu naloženi, pa morajo voditi do enakovredne konkurence. Ali je komisija predvidela kakšno poenostavitev? Hvala lepa. Sedaj pa še za neodvisne gospa Doc, ampak je ne vidim v dvorani. Dobro. Potem pa naslednji govornik. Gospod Lize ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, drag kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil gospodu Pirilu, ker je to temo postavil na dnevni red. Nimamo sicer nekih neposlednih pristojnosti pri tej eh, temi, ampak moramo komisijo tu priganjati. Ne gre tu samo za jeklo iz električnih peči, ampak za celo vrsto drugih industrij, naprimer aluminij in pa kemijska industrija, ki tudi morata profitirati od teh subvencij in podarjam morata, kaj ti tako je zapisano v direktivi. Naš problem ni eh, direktiva o trgovanju z emisijami in tudi ne spremenjena direktiva, kaj ti obstoječa direktiva, ki velja do leta 2012, nismo vključili tega predpisa. V novi direktivi smo izredno zapisali, da podjetja, ki so ogrožena zaradi tveganja selitve virov, da dobijo podporo. In komisija mora to uresničiti. In problem ni besedilo direktive, ki je izboljšan, saj imamo to možnost kompenzacij, doslej pa tega nismo imeli. Problem je v tem, da se mora komisija lotiti dela in potrebujemo tudi okvir subvencij, ki bo pregledan. Drugače bo prihajalo do skritih subvencij v različnih državah članicah in s tem tudi bo prišlo do izkrivljanja konkurence. In jasno bi rad povedal, nekateri podjetja nujno čakajo, že danes delajo izgubo ali pa ne delajo dobička, zato ker certifikati, tudi če so bili dodeljeni. Um, Brezplačno so dobili neko ceno in če ta podjetja ne bodo pokazala nekega uh, neke luči na koncu tunela, zato da bodo prejele subvencije, bodo morda sprejele odločitve, ki nam kot loka, gospodarska lokacija Evropa ne bodo všeč. Potrebujemo diferenciran pogled, ne smemo tudi, do, ne sme priti pri cenah elektrike do prekomerne ali premalo, premalo kompenzacije. Imamo pa tu neka merila. Gre za 10 odstotkov najboljših podjetij in to mora biti dovolj um, motivacije, da postaneš dober. In to mora komisija sedaj uresničiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Enčo. Hvala lepa. Predsedojoča jeklena, je, industrija jekla je nek temelj Evrope in je en od osrednjih eh, stebrov. Brez industrije jekla ne moremo zagotoviti rasti na globalnem trgu kjer ni nekih zavezujočih eh, pravil. Pri proizvodni jekla in aluminija je potrebno veliko električne energije. Cilji za zmanjšanje emisij bodo vodili do povečanja cene elektrike. mislim, da je treba proizvodnjo jekla in aluminija v električnih pečih treba upoštevati kot eden od industrijskih sektorjev, ki bo primeren za brezplačno dodelitev certifikatov. Če želimo konkurirati z državami, ki prejemajo Eh, subvencije, oziroma kjer so dovoljene subvencije in kjer niso vezani na zmanjševanje emisij, moramo izvesti dve okrepe. Hvala. Sedaj pa gospa Komi, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tema mi je zelo pri srcu, kajti ta direktiva lahko zelo vpliva na intenzivne industrijske panoge. Dodatni stroški za učinkovitejše sisteme lahko vodijo tudi do investicij v razvoju v, in um, raziskavah. In to bi bilo tudi pomembno za celoten sektor, kar se tiče produktivnosti, tako kar se tiče produktivnosti, pa tudi kar se tiče inovativnosti. Pomembno je, da se pokaže, da to vpliva tudi na zaposlovanje. Preprečiti moramo, da bi se tu ločevalo med procesi in da bi to pomenilo, da bo prihajalo do solitve verov. Vse to so dejavniki, ki so pomembni za prodajo in druge dejavnike v podjetjih. Nove investicije, nove tehnologije in večja produktivnost, to je pomembno za trajnostno gospodarstvo v Evropi. Rada bi še enkrat podarila, da je zelo pomembno, da tu ne bo prišlo do višjih posrednih ali neposrednih stroškov na tak način, da bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Rovana Plumb. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu Pirilu za to vprašanje in spoštovani komisar, rada bi povdarila vlogo ITS, ki je v tem, da, se, da pride do nekega, neke pozitivne spremembe v evropski industriji za bolj okoljoprijazno industrijo. Ampak ITS pa ne upošteva nekako teh podjetij, ki so ujeti vmes med vse temi sistemi. In to internalizira tudi te stroške energije. Pomembno je, da je časovnica za spremembe predvsej dolga. Učinki na konkurenčnost pa so taki, da lahko pride do selitev verov, kar bo pomenilo tudi na izgubo delovnih mest. Romunija je zelo izpostavljena tem tveganjem, saj je na meji Evropske unije. Zato pozivamo komisijo, da izvede vse potrebne ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Politika CO2 v Evropski uniji je jasna. Tudi politika za sektorje, ki jih velja zaščititi. Vprašanje pa je, ali lahko sektor proizvodne elektrike oziroma ali lahko energetsko intenzivne industrijske panoke stroške nekako preložijo, kajti njihova kon situacija konkurenčnosti je sedaj ogrožena. Ali se lahko te stroške elektrike prenesejo na kupce? v ta namen potrebujemo res dobre informacije, obširne evropske informacije. Deseti člen je tam z nekim namenom, treba ga je uporabiti in to v Evropi, v celi Evropi. Ne smemo ogrožati enakih pogojev za vse. Še eno vprašanje. Nemški izstop iz eh, jedrske energije, kakšen vpliv ima na vedno večje stroške za nemško industrijo. Tudi to me zanima. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Balčitis, ena minuta. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala gospod Pirilo, da ste postavili to pomembno vprašanje. Situacija bo zahtevala ustrezne okrepe za to, da se bo preprečilo tudi selitev verov. Vendar pa moramo skrbno tudi premisliti o možnih negativnih vplivih določenih eh, industrijskih panov, ki so odvisni od visoke porabe elektrike. In eh, tu moramo biti previdni, da ne bo prišlo do izgube konkurenčnosti tako vznotraj kot izven EU. Kitajska ima najhitreje rastoči eh, trg oziroma razvoj sektorja jekla in na to se moramo tudi odzvati, našli, na, najti moramo dober kompromis med našimi zavezami in pa med eh, konkurenčnostjo sektorjev, ki so tudi bistveni tudi za blaginjo v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pirilo za eno minuto. Io devo ringraziare tutti i colleghi. Vsem se zahvaljujem, kolegom iz vseh političnih skupin, ki so tu dali svoj prispevek in ki podpirajo moje vprašanje. Ne morem pa reči, da sem zadovoljen, kaj ti zdaj bo še postopek imite pozornost predsedujoče in potem bo spregovorila komisija. Mislim, da to ni logično in upam, da bomo tu lahko spremenili poslovnik. Nekaj misli bom povedal tudi preko medijev. Ampak, gospod komisar, dovolite mi, res sem razočaran nad odgovorom, ki ste mi ga podali na moje vprašanje. Mislim, da gre tu res za nek zelo velik problem in kolegi so to povedali zelo jasno. Upam, da bo komisija odgovorila na moja vprašanja, tista, ki sem jih ravno kar izrazil še enkrat ustno. In res si želim, da boste ta resen problem zelo temeljito preverili. Gre za našo Evropo, za našo industrijo, na katero smo ponosni. Hvala lepa. Sedaj pa postopek, ko imite pozornost predsedojoče. Dva govorca sta se prijavila k besedi. Najprej gospa Jasofeska. Očitno je ni več v dvorani potem pa gospa Tikao. Uh, eu vin din Galați, un oraș în care sunt uh, prezente atât industria... Hvala, prihajam iz mesta Galat, kjer uh, imamo tako jeklarstvo kot ladjarstvo. Moja država je odvisna od dela oziroma od zagotavljanja dela tem dvem industrijam. In odvisna je od evropskega okvira, ki omogoča razvoj teh industrij. Tako, konkurenčnost evropske industrije in evropskih delovnih mest sta odvisni od tega, kako bomo podprli energetsko intenzivne industrijske panoge. Razprave, ki jih imamo glede certifikatov emisij za te, emisije, za te industrije, morajo podpreti pogoje, ki so ugodni za podjetja, ki investirajo v zelene tehnologije in v energetsko učinkovite tehnologije. Mislim, da, preživet, da je preživetje naših industrijskih panok odvisno od okrepov, ki jih bomo sprijeli sedaj, zato da bodo naša podjetja bolj učinkovita in tu govorim predvsem o industriji jekla. Hvala. Hvala lepa, potem pa dajem besedo komisarju Šemeti. Hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi se zahvalil gospodu Pirilu za nova vprašanja. Še enkrat bi se to rad zahvalil. In lahko rečem, da si tu komisija ne umiva roke pri tej zelo pomembni temi. Izvajamo tudi oceno v zvezi z um, državnimi pomočmi pri energetsko intenzivni industrijskih panogah. To vključuje tudi industrijo skopanogo jekla in druge panoge, ki bi lahko bile izpostavljene temu problemu. In uh, ta ocena vpliva, dokler ne bo zaključena, tudi ne moremo podati nekih dokončnih sklepov o nekem določenem sektorjem, sektor, ki so v bistvu uh, vključeni v te smernice, ki jih pripravljamo. Kar se tiče časovnice, komisija namerava nove smernice sprejeti do konca leta po javnem posvetu. Ustrezne službe, torej generalni direktorat za konkurenčnost, je že objavil uh, anketo in posvete o ravni pomoči. Prijeli smo več kot 140 eh, odgovorov iz držav članic od eh, raznih eh, združen in pa nevladnih organizacij iz področja varstva okolja. Trenutno analiziramo odgovore, na podlagi katerih bomo pripravili smernice. Države članice in deležniki bodo vključeni v nadaljni posvet pred sprejetjem v komisiji in hkrati bo parlament tudi obveščen. Kot vidite, je proces eh, pregleden in eh, čakamo pač na zaključek teh smernic in predložili jih bomo do konca leta. Hvala lepa, gospod komisar, spoštovani gospe in gospodi kolegice. Razprava o vprašanju z ustni odgovor je zaključena. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda, namreč na izjavo komisije o telesnih skenerjih. Ponovno predajam besedo.